in sicer odbor za pravne zadeve Evropskega parlamenta. Številni odbori so se odločili za pričetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu z členom 69c prvim odstavkom poslovnika in eh, mandati oziroma poročila, ki so eh, temelj za eh, dodelitev teh mandatov, so objavljena na.